Dobro, dnevni red je odobren. Še sporočilo. Gospod Vladimir Remek me je obvestil o odstopu v vlogi poslanca z dne 16. decembra 2013 v skladu s četrtim členom, tretjim odstavkom poslovnika, preneha njegov mandat z dne 16. decembra 2013. Gospod Dan Jorgensen je bil imenovan za ministra za prehrano in kmetijstvo ter ribolov na Danskem z datumom 12. decembrom 2013. V skladu z četrtim členom, tretjim odstavkom poslovnika, sem vas dolžena obvestiti o tem. Sledijo kršitve človekovih pravic, demokracije, načela pravne države, ki so bile predležene v predpisanem roku v skladu s poslovnikom